odbor Evropskega parlamenta izrazim le obžalovanje, da sporazum ni bil sprejet. To je bil velik neuspeh, glede na to, da smo dosegli že precej napredka pri temi novih živil. Naj naštejem nekaj točk, glede katerih smo se zedinili in eh, ki eh, bi pomenile velik napredek pri trenutni zakonodaji. Recimo, postopek izdaje dovoljen, eh, ki bi sedaj potekal hitreje, kljub temu pa bi ohranili kakovost novih živil. Potem bi veljala obveza za označevanje vseh živil, ki eh, označuje oziroma ki vsebujejo eh, kakršnokoli, eh, kakršnokoli genetsko spremenjeni organizem ali eh, nanodelce. Potem bi imeli obveznost eh, za oziroma obvezo za izmenjavo znanstvenih podatkov. To bi prispevalo tudi k inovativnosti Evropske unije. Hkrati pa bi na ta način ohranili varnost in kakovost novih živil. Mislim, da bi to eh, pomenilo velik napredek na tem področju in mislim, da morajo ti deli sporazuma stopiti v veljavo kar se da hitro upam, da bomo lahko nadaljevali z uh, pogajanji in da uh, bomo podali nov predlog in sicer k malu. Do neuspeha je prišlo kljub številnim pozitivnim korakom, ki smo jih naredili v uh, zadnjem mesecu in v zadnjih urah pogajanj. Evropska komisija bo še naprej sledila poročilo iz oktobra 2010. To poročilo je predlagalo začasno prekinitev za obdobje petih let eh, tehnike kloniranja v Evropski uniji, prepoved eh, priprave živil iz eh, kloniranih živali, poleg tega pa je komisija bila mnenja, da smo v času pogajanj dosegli velik napredek. Jasno je, da moramo najti sporazum za področje kloniranja, ki bo uravnotežen in ustrezen. Evropska komisija je pripravljena pripraviti obsežen predlog po uh, eh, predhodnji pripravi presoje vpliva. Gospa predsedujoči, eh, poštovani poslanci, uh, pozdravljam izjavo gospoda eh, Pitele in razmisliti moramo o naslednjih korakih in pripravljen sem tako z vami, kakor tudi s svetom razpravljati o teh dveh pomembnih vprašanjih. Mislim, da se moramo dogovoriti, kako bi lahko dosegli uspešen rezultat na ta način eh, bi lahko zagotovili koristi za naše potrošnike. Donila. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Sedaj pa govorniki v imenu skupin, gospa Ajuso, dve minuti za ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila gospe Lyotard mađarskemu predsedstvu, komisarju Daliju in vsem sodelavcem za prizadevanja v teku teh pogajanj. To pomembno poročilo nažalost ni bilo sprejeto zaradi različnih razlogov. Gre za pomembno temo, ki je močno prisotna tudi v medijih. Povedati moram, da smo zamudili priložnost, da bi naredili korak naprej. Živilska industrija mora sedaj eh, delovati eh, na podlagi zastarelih pravil in odgovornost za to je v naših rokah. Ne moremo zahtevati eh, tega, kar ima velike administrativne stroške, ne moremo sprejeti, sprejemati zakonov, ki jih kasneje ne izvajamo. Na ta način bi zgolj zavajali naše potrošnike. Nismo prišli do sporazuma, ni šlo zgolj za, eh, za klonirane živali in živila iz eh, kloniranih živali, gre tudi za sodelovanje z eh, tretjimi državami. Pomembno je, da za naše potrošnike sprejmemo uh, sporazum glede notranje trga Evropske unije, kakor tudi glede sodelovanja z tretjimi državami. Komisija naj pripravi predlog, ki se bo opiral na varnost živil in na znanstvene podatke. Komisar Dali je v tem parlamentu že večkrat eh, povedal, da bo podal takšen predlog. Zaupamo in upam, da se bo to zgodilo. Hvala lepa, gospa. Ayuso za socialiste in demokrate, gospod Jolenen, minuto in pol. Eh, Spoštovana gospa predsedujoča, predsedujoča svetu, kolegice in kolegi, gospod komisar. Sodeloval sem že pri številnih pogajanjih eh, v tem parlamentu, ampak eh, ta pogajanja od sedmih zvečer do sedmih zjutraj mi bodo ostala v spominu. Šlo je za prav posebna pogajanja, ampak nažalost je izgledalo, kot da prihajamo iz dveh različnih planetov. Evropski parlament je imel pred očmi interese državljanov Evropske unije, vsi ostali eh, pa eh, so se ozirali predvsem na interese živilske industrije in zaradi tega nismo mogli sprejeti skupnega stališča. Žal mi je, da je temu tako, kajti sedaj imamo vrzel v živilski zakonodaji Evropske unije in to vrzel moramo kar se da hitro zapolniti. Gospod Pitela kot predsedojoči in eh, poročevalka pravzaprav celotna ekipa Evropskega parlamenta je zastopala isto mnenje. Sedaj, kot sem dejal, moramo zapolniti vrzel, ki je nastala in gospod komisar, vi se morate boriti z dvema zadevama po eni strani, eh, z novimi živili, z kloniranimi živalmi, eh, po drugi strani pa tudi z eh, nanodelci, z izdelki iz tretjih držav. Slišali ste vse, kar smo povedali, ne želimo takšnih izdelkov na evropskih trgih, čeprav posebej eh, pa želimo, da takšna živila nosijo ustrezno oznako, da bodo potrošniki vse vedeli, kaj kupujejo. Hvala lepa, gospod Lajnan. Sedaj za liberalce, gospa Lepaš. Dve minuti. Gospa predsednica, najprej želim čestitati povedati gospe eh, Leotard, gospodu Pitelli, gospodu Lajnenu, celotni pogajalski eh, ekipi. Mi smo eh, imeli tu zelo strnjene vrste v teku tega trialoga in eh, pomembno je seveda, da je parlament bil enoten za zavarovanje interesov eh, potrošnikov. Zato smo seveda tudi bili izvoljeni. Vendar eh, dejstvo je, da smo prišli na pogajanja, kjer je Eh, se parlament moral marsičemu odpovedati in še to je bilo preveč. In mi se sedaj sprašujemo, ali je dovolj, da označujemo proizvode, ki se prodajajo na evropskem trgu in eh, tu gre za pravico potrošnikov. In to, kar se je zgodilo, se je zgodilo pod lažnimi pretvezami, pravne lažne predveze. Tu ne gre za to, da bi mi uh, uh, kršili pravice uh, eh, STO-ja. Uh, preprosto niso hoteli uveljaviti tih uh, interesov potrošnikov, temveč so dali prednost drugim interesom. Sedaj pa je treba hitro ravnati. Kloniranje je. Eh, element eh, eh, za tiste, ki želijo postaviti pod vprašaj evropske institucije. Eh, tu dejansko začenjajo dvomiti o proizvodih na evropskem trgu in na področju kloniranja potrebujemo jasno stališče, moramo jih prepovedati zato, da ne bo prišlo do prodajanja kloniranih živali in njihovih potomcev na evropskem trgu. Hvala lepa, gospa Lapaš, sedaj pa za eh, evropske konzervativce in reformiste, gospod Stevenson. Gospa predsedujoča, po dveh letih težkega dela je uredba o novih živilih propadla zaradi tega, ker nismo našli sporazuma glede kloniranja. Večkrat sem posvaril, da bo nasprotovanje kompromiso eh, vodilo v katastrofo in ravno to se je zgodilo. Sedaj smo spet na začetku in izgubili smo veliko dobre zakonodaje o novih živilih. Zagotovo eh, so usklajevalni postopki zelo koristni, vendar pa nimajo smisla, če nihče ni pripravljen na kompromis. Če parlament ne bi bil tako neprožen, potem bi danes imeli revizijo eh, starih pravil. Sedaj pa se moramo ravnati po uredbi o novih živilih iz leta 1997, ki je povsem zastarela. Če Evropski parlament želi pokazati, da je močno in odgovorno zakonodajalno telo, eh, kot od njega pričakuje Lizbonska pogodba, eh, potem mu to zagotovo ni uspelo. Sedaj mora komisija pripraviti nov predlog in upam le, da se bodo poslanci kaj naučili iz svojih napak in da ne bodo trpeli državljani, zato ker mi ne moremo rešiti svojih razlik. Hvala lepa, gospod Stevenson. Sedaj pa za zelene Bart Stas dve minuti. To je tema, ki je pomembna tako za proizvajalce živil oziroma mesa, kakor tudi eh, za potrošnike. In eh, v parlamentu smo se skupaj s poročevalko res trudili, da bi dosegli sporazum, bili smo prožni, bili smo tudi pripravljeni popustiti, vendar nažalost nič ni bilo dovolj. Zelo malo prožnosti pa je pokazal svet. Tudi to, kar je storila eh, komisija, nažalost ni bilo dovolj. Kolega. Dehucht je eh, celo grozil z argumenti Svetovne trgovinske organizacije in mi zelo dobro vemo, da ti argumenti pri teh pogajanjih sploh niso igrali vloge. Izgubili smo veliko časa, zato moramo sedaj komisijo prositi, da hitro pripravi nov predlog za nova živila. Skoraj smo dosegli sporazum. Poleg tega pa potrebujemo tudi uredbo glede kloniranih živali, njihovih potomcev in tako naprej. In še stvarilo, gospod komisar, pripravite predlog, kar se da hitro ne šele proti koncu zakonodajnega obdobja. Tega več ne moremo prelagati. Parlament je glasoval v prvem, drugem branju in se je tudi pogajal in se mora, mora tudi zaključiti to temo. Ljuta. Hvala lepa. Eh, sedaj pa gospa Ljotarta za dve minuti zaguje. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegom v Evropskem parlamentu in komisiji za soglasno podporo, ki sem jo prejela pri teh pogajanjih. Občudujem tudi mačarsko veleposlanko, ki je skušala doseči, kar se da. Vem tudi, da je gospod, gospod Dali pokazal veliko dobre volje in žal mi je, da se nismo mogli zediniti glede kloniranja. Potrošniki lahko še vedno, ne da bi se jih vprašalo in ne da bi vedeli, uh, jedo klonirano meso, čeprav 77 odstotkov državljanov tega ne želi. Svet je rekel, da je treba prepovedati le kloniranje, ampak nam gre tudi za prepoved za naslednje generacije, torej klonirane živali so tako drage, da nihče ne bo iz njega delal hamburgerja. Torej ne bi bilo težko se zediniti tukaj. Svet in komisija pa sta vedno rekla, da prepoved potomcev naj ne bi bila možna, saj naj bi pravila STO to prepovedala. In eh, rečeno je bilo celo, da naj bi se začela trgovinska vojna. No in kako sem bila potem presenečena, ko sem dobila v roko tajni dokument sveta, kjer jasno in glasno piše in sicer pravna služba sveta uh, pojasnjuje, da potomci, če bi torej prišlo do pripovedi, da bi bilo možno značevanje tega in to tudi v okviru pravil STO. In to javn, jasno in glasno piše Defense on Foods of Animals and Offsprings. Torej, da bi se lahko to prepovedalo, če je to domožno v okviru varstva potrošnikov. In sedaj sprašujem svet, ali so vsi, vse delegacije poznali ta dokument in če so ga, zakaj vedno znova poslušamo ta argument trgovinske vojne in zakaj se nismo mogli zediniti z Evropskim parlamentom. In res me zanimajo, kakšni so pravi razlogi za to, da nismo našli skupnega jezika. Če ta dokument ni bil poznan, če ga države niso poznale, potem je to skandal. Če pa so ga poznale, pa so uporabljale napačne argumente. Gospod Dali, državljani vas čakajo in mislim, da kmalo potrebujemo pravo zakonodajo. Veste, da sem še naprej pripravljena sodelovati z vami in prepričana sem, da se bomo zedinili in ta dokument bom predala svetu. Hvala lepa, hotela sem uh, vam dati nekaj časa več, zaradi tega, ker ste bili eh, poročevalko. Gospa Lepaš, želite še nekaj dodati? No, to, kar je povedala gospa Lijotart, je neverjetno. Želim okrepiti vprašanje, ki ga je ona zastavila. Res sem presenečena, brez besed sem in sprašujem komisijo, ali eh, razpolaga tudi s to noto. E, ne moremo sprejeti, da nam tedne in tedne govorijo, da imamo odprto vojno z e, STO, da ne moremo prodajati več letal zaradi takih e, odločitev. In imamo pa pravno mnenje, ki pravi ravno nasprotno. To je zelo pomembno politično in pravno vprašanje. No, seveda mora biti eh, vaše vprašanje namenjeno eh, govornici, vendar seveda eh, lahko komisija odgovori na to vprašanje. Sedaj pa uh, gospod Rosi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Mislim, da je svet res presegal sam sebe. Predstavniki državljanov smo demokratično izvoljeni, izvolijo nas državljani. Torej, če Evropski parlament ustraja v tej dvorani in v prostorih komisije, da eh, klonirana, klon, živila iz kloniranih živali niso dovolj dobra za naše državljane, potem mora svet to tudi spoštovati. Besedilo bi bilo sprejeto z veliko večino, če bi svet eh, popustil eh, pri kloniranih živalih in njihovih potomcih poleg tega je eh, svet tudi želel črtati navedbo proizvedeno v, zato ker ne želi podati ustreznih informacij državljanom. Mislim, da si državljani zaslužijo, da preberejo, odkot prihajajo živila, ki jih uživamo v Evropski uniji. In eh, zaradi eh, tega se moram zahvaliti Piteli, poročevalki in vsem kolegom, ki so imeli dovolj eh, poguma, da so ustrajali pri svojem, da niso želeli pustiti, da niso naredili koraka nazaj. Hvala lepa za te besede zahvale. Sedaj pa uh, govorniki v lastnem imenu. Najprej gospod uh, Lize, prosim. Hvala gospa predsedujoča, gospa zavnica sveta, gospod Dalik kolegice in kolegi, vsi smo razočarani, to je jasno. Ampak mislim, da odgovornost ni bila pri delegaci, pogajalski delegaciji Evropskega parlamenta in sam bi rekel, da prisotni komisar in prisotna ministrica tudi nista odgovorni, ampak da so bili drugi deli sveta in komisije, ki so zaradi neke obogljivosti videli probleme tretjih držav, o katerih pa se ni do konca razpravljalo. Naprimer, komisar De Gucht in eh, drugi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, naprimer tudi iz Nemčije, eh, smo slišali neke grozljive scenarije o trgovinskih vojnah, ki naj bi bile večje od eh, vojne okoli banan in druge zadeve, ki pa mislim, da niso bile vsebinsko temeljene. Imel sem zadovoljstvo, da sem včeraj govoril s predstavniki ameriške veleposlaništva iz Berlina, ki so prišli um, v Štrasburg in se z mano pogovarjali o prehrambeni politiki. In argumenti ameriških predstavnikov niso bili tako prepričljivi, kot da, ne bi, da v bistvu ne bi mogli najti neke rešitve. Vprašal sem jih kakšno je njihovo mnenje o tej temi in eh, sploh ni bilo tako, da bi imel tis, da z američani ne bi mogli najti skupnega jezika, če bi si sami res to želeli. Kar pa me je posebej presenetilo, je, da so mi um, izročili tale dokument, gre za seznamo znak eh, izvora v ZDA, kjer naprimer v ZDA predpisujejo, da je treba označevati faširano meso. In je treba tudi pri hamburgerjih napisati, odkot prihaja meso. Kako lahko govorimo o trgovinskih, eh, o trgovinski vojni, če želimo označevati klonirano meso in eh, meso potomcev kloniranih živali? Prosim, da komisija to upošteva kot element za nov predlog. Moramo nastopiti odločne in potem bomo lahko to tudi izposlovali napram tretjim državam. Hvala lepa, gospod Liza. Eh, sedaj ima besedo gospa Mekavan, ena minuta. Gospa predsednica sveta, govorite ste, da ne smemo kazati s prstom na krivce, ampak mislim, da je čas za neko odkritost. Vsi pravimo, da ne želimo um, mesa od kloniranih živali. In eh, še en neuspeh je to, da niste sploh onemogočili vnos eh, semen in potomcev takšnih živali eh, in smo s tem lahko sploh unesli takšno meso. To je meso živali, ki so tripele, ko so se sploh rodile. Uh, Želimo si tudi zakonodajo, ki bi prepovedale meso tjulnov ali pa um, kožuhov, eh, mačkov in psov. Take zakone imamo. Zakaj si ne bi mogli tudi privoščiti zakona, ki prepoveduje dajanje na trg mesa živali, ki so bile klonirane? to ni stvar STO, ampak je zadeva politične volje in to lahko naredimo in tako bomo lahko zadovoljili ta parlament in to je osnova za soglasje. Za Hvala lepa, gospa Makaven. Besedo ima sedaj gospa Rosbach, ena minuta. Tak, er Hvala lepa. Veliko dela je bilo uleženega v to uredbo strani gospodinja Tart in poročevalcev v Sencu in hvala lepa vsem za to. Nažalost pa vemo, da je prišlo do nesporazuma okoli te teme v zvezi z mesom, mesom iz kloniranih živali. Prihajam iz države, kjer je to prepovedano, ampak po zadnjih vratih pa to vseeno prihaja na trg in ne želim, da to zanemarjamo v razpravi. Čudno je, da želimo popolno transparentnost eh, tako pri sladkorju, um, televizorjih in ne vem čem še vse, tukaj pa imamo barvila, antibiotike, eh, genetsko spremenjene organizme in še celo vrsto drugih eh, vsebin, kjer ni dovolj informacij na embalaži. Torej, želimo čim bolj naravno hrano, zakaj ne poskrbimo bolj za zdravje živil, ki jih sami uživamo. Moramo zagotoviti večjo odgovornost tudi do otroke nas vseh v Evropi. Euh, Hvala lepa, gospa Hasi, sedaj za minuto in pol. Hyvät kollegat, eh, on todella valitettavaa, että... Spoštovani kolegi, obžalovanja vredno je, da ta predlog uredbe ni bil sprejet. Strinjam se s tistimi kolegi, ki pravijo, da, prihaja, da je to posledica tega, da komisija in svet daje ta prednost uh, tuji živilski industriji in to vodi do trpljenja živali. Parlament pa je prisluhnil evropskemu potrošniku. Tu večina ne želi mesa kloniranih živali. Vsi želimo, da bi živali manj trpele, ne pa več. Parlament ni bil nefleksibilen. Parlament je po popušča na veliko področjih in je bil pripravljen se odpovedati določenim prepovedim pri um, nujnem označevanju. Mislim, da argumenti sveta in komisije, da so bili delno laži in mnenja smo, da je šlo za zavestne laži, da In jasno je, da trajnostne rešitve ne bomo našli, če ne bomo izhajali iz tega, da moramo upoštevati in ščititi voljo potrošnikov, namreč da mora manj živali trpeti. Tako. Hvala lepa, gospa Hasi. Sedaj pa gospa Grostet za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej eh, nekaj splošnega. Ko govorimo o izzivih eh, in nezaupanju posameznikov do institucij, no, eh, nezaupanje so, je posledica posameznikov, ki to povzročajo. Eh, torej, imeli smo pogajanja od 7 ure zvečer do 7 ure zjutraj in na koncu je bilo razočaranje veliko. Seveda ima komisija eh, pred seboj veliko nalogo, kaj ti mora pripravljati nove predloge in tehnični razvoj eh, je spodbudil seveda pregled zakonodaje, pomislimo seveda na klonirane živali in podobno. To je seveda nujno. Ne moremo sprejeti, da ne bi bilo nobenega nadzora nad tehnikami eh, kloniranja in živili, ki so nastala na na podlagi eh, teh tehnik in so namenjena seveda človeški porabi. Potrošniki morajo biti obveščeni o eh, izvoru eh, živali ali gre za klonirane živali ali pa njihove potrošnike to potomce. Za nas eh, sta pomembni dve stvari, sledljivost in označevanje. Eh, gospod eh, Dali bo prav gotovo osvetljiv to zadevo in bo dal odgovore na številna vprašanja, ki so danes še odprta. Sledljivost to je nujen pogoj. Evropski potrošnik mora imeti možnost, da izbira o poznavanju stvari. Mi ne moremo dovoliti s pričo javnega mnenja, v Evropi, da rečemo, eh, Evropa ne bo storila ničesar, ker se nam eh, ni uspelo dogovoriti. Gospod komisar, vem, da imate ambicije in da želite premagati institucionalno blokado, ki smo ji priča. Želite dati več garancij potrošnikov, vendar treba je seveda dati eh, garancije tudi industriji živil. Eh, torej, čas, eh, časa je malo in mi moramo hitro delovati za to, da najdemo odgovor na to vprašanje. Hvala lepa, gospa Grosetet, eh, gospod Arsenis. Dear commissioner, dear representative of the council. Spoštovani komisar, spoštovani predstavniki sveta, mislim, da bom manj diplomatski. Predlagati prepoved, prepovedi živali, kloniranih, eh, mesa kloniranih živali klonirani živali so zelo drage in jih ne moremo uporabiti za hrano. Za hrano in za prehrano bodo služili samo potomci in zato želimo prepoved dajanja na trg potomcev in želimo označevanje tega. In zato mislimo, da vaša pogajanja niso bila produktivna. Vi ste se borili proti označevanju potomcev in to je bil najmanjši skupni imenovalec z svetom. Edin, tako bi lahko sklenili dogovor. Prosim, prisluhnite, naučite se svojo lekcijo in poslušajte, kaj ima naša hiša povedati in se vrnite z novim predlogom. Hvala lepa, gospod Arseni. Eh, Sedaj pa gospod Šnelhart, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Tudi jaz obžalujem, da pogajanja niso bila uspešna tudi zato, ker bomo morali čakati leta, da bomo imeli neka pravila v zvezi z nanotehnologijo v živilih in tudi za proizvodi iz tretjih držav, ki so doslej v Evropi neznani. In stvar je bila pač taka, da sprejetje kloniranja živali v to zakonodajo se je izkazala kot past. In eh, tu smo razpravljali na neki ravni, ki ni bila več eh, dostojanstvena. Diskutirali smo celo noč, nihče ni želel popustiti in na koncu je vse skupaj propadlo, torej zelo nesrečno. Ampak nekaj pa bi vendarle opomnil. Govorimo o številnih zadevah in o zakonodaji. Že pri genski tehnologiji ste sledili isti stre, strategiji. Nismo želeli genske tehnologije, zelo visoko smo postavili zahteve in mejne vrednosti in kaj smo na koncu dobili. Tehnika se je tako zelo razvila, da so bila izpolnjeni celo najnižji standardi in, in sedaj razpravljamo o klon, kloniranju živali tudi zato, ker tukaj niso izpolnjeni standardi varstva živali. Pogovarjal sem se z um, strokovnjaki in pravijo, da splošna prepoved teh eh, živali, da je to pod vprašajem in da se moramo še bolj ukvarjati s tem, katere osnove moramo ustvariti. Zato pa bomo imeli pr dobra pravila, ne da pa preko zakone skušamo zavirati razvoj. Hvala lepa, gospod Šnelhart. Besedo ima gospa Sarbi, minuto in pol. Najlepša hvala. Rada bi izrazila razočaranje nad propadom pogajanj. E, mesece in leta smo delali in rezultat je seveda razočaranje. Dogovor bi bil mogoč pri mnogih elementih tega dosjeja. Gospa poročevalka e, dejansko zasluži naše priznanje za svoje prizadevanja, kar zadeva e, živali, živila iz kloniranih živali in njihovih potoncev. Dobro je seveda, da je parlament ustrajal na svojih načelih. Eh, Mi seveda eh, predstavljamo tu voljo evropskih eh, državljanov, ko torej zavračamo uporabo kloniranih živali in njihovih potomcev za živila. Tu imamo pač legitimne strahove če bi sprejeli končni predlog sveta, bi bilo za nas nemogoče trditi, da smo branili eh, interese eh, državljanov, ker bi dobili na mize klonirane živali. In mi bi torej dovolili s tem eh, uporabo potomcev kloniranih živali za živila in tega ne bi nikjer označili. No, za prihodnost. Naj spomnim komisijo na njen angažma iz leta uh, eh, 2010, da se uh, prepovedo uh, prepove kloniranje živali v Evropske unije, gre tudi za vprašanja sledljivosti, ki so zelo pomembna. Treba je zagotoviti sledljivost materijalov, ki prihajajo zunaj Evropske unije in to smo vedno znova poudarjali in to moramo imeti v novem predlogu in upam, da bodo države članice imele več posluha za strahove prebivalcev Evrope. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gardini, minuto in 30. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnila sem temu, kar so povedali kolegi. Tudi sama sem bila eh, del delegacije v usklajevalnem postopku. Veliko smo pričakovali, potem smo bili razočarani in celo jezni. Dovolite mi, da to eh, povem. Predstavljamo ogromno državljanov in to so državljani, ki so glasno poveda, povedali, da ne želijo na svoji mizi živil iz kloniranih živali in njihovih potomcev. Označevanje, sledljivost, to je najmanj, kar lahko zahtevamo in mi smo bili pripravljeni sprijeti minima, minimalno uh, zahtevo. Torej, eh, vse, eh, kar smo dobili, eh, je bil prazen predlog. Nihče ne bo uporabljal kloniranih živali za pripravo hamburgerjev, kaj ti takšni hamburgerji bi stali preveč. Ne moremo torej danes stati tukaj in ponovno zagovarjati izbir, ki naj bi bile skupna odločitev. Ampak to ni skupna odločitev, mi smo temu nasprotovali. Zastopamo namreč eh, mnenje naših državljanov. Vendar pa se je nažalost ponovno pokazali, da eh, je industrija veliko bolj pomembna, kot so naši državljani. Torej, še enkrat pozivam, da poskrbimo za drugačen, za nov odnos in da prihodnjič spoštujemo eh, želje naših državljanov. Hvala lepa, gospa eh, Gardini. Sedaj za minuto in pol, gospa Murkinajte, Mikulinide. Hvala, gospa predsedojoča. Vsi se strinjamo z dejstvom, da je eden od motorjev sodobnega sveta informacije. Isto velja tudi za varno hrano. Zato si prizadevamo, da bi tudi ustrezno označevali hrano in ponudili ustrezne informacije. Nažalost nam ni uspelo doseči kompromisa glede označevanja živil in tu smo naredili korak nazaj. Treba je zagotoviti informacije družbi. Včasih govorimo o tem, da bomo s tem morda povzročili težave podjetjem. To je bil argument držav članic, ki so nasprotovali našim predlogom na podlagi želja potrošnikov. Tako potrošniki ne bodo imeli možnosti ali mleko, ki ga kupujejo, prihajajo od kloniranih živali, ampak to je le del zgodbe. Ni nam tudi uspelo odpreti vrat. Eh, za uporabo najsodobnejše tehnologije v živilski industriji. Upam, da bomo uspeli sprejeti odločitev k malu in da bomo s tem zaprli vrzel. Eh, sedaj pa postopek kečtja, gospa Maginez, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Ali smo res presenečeni, da nismo dosegli dogovora? Moj pogled od zunaj je bil tak, da je bilo preveč različnih mnen in uh, mislim, da ni bila dobra ideja, da smo začeli za srečanje ob sedmih zvečer, ki je potem propadel ob sedmih zjutraj. Kar se tiče kloniranja, gre za zelo občutljivo temo in tu so skrbi glede dobrobiti živali, o tem smo že več slišali. Ampak vprašanje reproduktivnih materijalov moramo upoštevati in tudi v okviru STO se lahko tega lotimo, kajti kmetje v Evropski uniji želijo imeti dostop do najboljše tehnologije, ki je dostopna, zato da bojo bolj produktivni. Torej, imamo vprašanja, ki jih moramo rešiti tudi v tej hiši in upam, da jih bomo lahko rešili zadovoljivo. Kar pa se tiče evropskih standardov v primerjavi z drugim svetom, uvažamo izdelke v Evropsko unijo. Ali je vedno jasno, ali zahtevamo isto od uvoženih proizvodov, kot zahtevamo od domačih. Tudi s tem se moramo ukvarjati. Hvala. Hvala lepa, gospa McGuinness. Eh, sedaj pa eh, gospa Kadenbach. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar, najprej bi se komisarju zahvalila za njegovo zauzetost, kar se tiče preventive. To zauzetost sem pričakovala in tudi upala na njo. V zvezi zvezi z vprašanjem kloniranega mesa. Mislim, da smo skupaj preživeli kar nekaj zelo intenzivnih ur in sama se vidim kot zastopnica evropejcev, ki so si jasno želeli stališče, ki ga je zavzel parlament. Skupaj s 500 milijoni evropejcev si želimo jasno označevanje in to mora biti minimalna rešitev. V resnici bi si želeli prepoved kloniranih živali, in eh, proizvodov klonenih živali, ne glede na to, za katero generacijo gre. Upali smo, da nas boste podprli, gospod komisar, in nismo razumeli, zakaj svet ni na naši strani, saj so vsi voljeni predstavniki svojih držav članic, ki pa so služili trgu, ne pa ljudem. In zato si od vas želimo, da boste v prihodnosti v središče svojih odločitev postavili človeka, ne pa trg. Uslin. Hvala lepa, gospod Oslin, za eno minuto. Gospa predsedujoča, politika varstva potrošnikov je osrednji element evropske politike in če nam ne bo uspelo uresničevati konsekventnega varstva potrošnikov, potem bomo odpovedali. Ne le potrošniki si ne želijo kloniranja, tudi kmetje si tega ne želijo. Tudi to moramo razumeti in mislim, da so se nekateri tudi postavili pred um, kmetijsko industrijo. Govorice o trgovinski vojni, to je bilo danes večkrat povedano, je bilo tukaj um, neotemeljeno. Moramo sprejeti ukrepe proti kloniranju in gospod komisar upam, da boste čim prej našli pravilo, neko ureditev, potrebujemo nujno ukrepe in upam, da ne boste čakali mesece in mesece, ampak da se boste zadeve lotili čim prej. Prepovedanje kloniranja je lahko le en korak. Moramo ustrajati pri tem, da bo konec koncev tudi neka ureditev za potomce, drugače bo vse skupaj neočinkovito. Hvala lepa, gospod Hojslen, gospa Zaborska. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Vinika, ale mislim si, že zrihanje zmerovati. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ne želim iskati krivca, ampak mislim, da je neuspeh našega pravnega sveta zelo občutljivo vprašanje. Gospod Dali. Tu ni šlo samo za klonirane živali in za meso tega, kaj ti poskusi s klonirami živali pogosto niso uspešni. Veliko teh živali umre kar nekaj um, dni potem, ko se uh, rodijo. Treba je prepovedati klonirane živali, njihovo potomstvo in to mora biti nujno v direktivi o novih živilih. moramo podati signal, da meso živali, ki trpijo, ne sme biti na trgu. Hvala lepa, gospa Zavorska. Gospod Skota, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Nova živila eh, so živila, eh, ki so, eh, predlog, ki so predmet nadzora in Zato naj bi nova uredba eh, poskrbela za revizijo eh, tega področja. Sem spadajo tudi živila iz kloniranih živali in njihovih potomcev. Kako bomo uredili to situacijo v različnih državah članicah? Kako se bo izvajal nadzor nad temi novimi živili? Kateri bodo kriteriji za definicijo eh, teh živil? in predvsem, kako bomo seznanili naše državljane o e, značilnostih, o lasnostih teh novih živil. Sam se zauzemam za e, zaščito e, potrošnikov in menim, da bi jim morali zagotoviti korektne informacije. Mislim, da imamo dovolj težav že pri naravnih izdelkih, kaj bo šele pri teh novih živilih. Pa, madam, Hvala lepa, gospod Skota. In za konec, gospa Zavela. Hvala. Celotna tema, o kateri govorimo, je posledica tega, da potrošnikov in državljanov ne nudimo dovolj informacij. Če ni dovolj preglednosti, potem se ustvarijo slepe ulice in ne pridemo nikamor. Rada bi poudarila sledeče. Če obstaja upor proti izdelkom potomcev, moramo mi in tisti, ki odločajo in tisti, ki določajo zakone, poskrbeti za to, da bo javno mnenje tudi uresničeno. To pomeni preglednost in informacije pri vsem, kar želimo uresničiti. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Savela in s tem eh, končujemo postopek, ker če ujemite pozornost predsednice in sedaj za komisijo gospod Dali. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo pozorno sem zabeležil mnenja, ki smo jih slišali v tej razpravi. Rad bi se zahvalil poslancem in poslankam za njihova mnenja in rad bi jim zagotovil, da bo komisija še naprej delala s parlamentom, državami članicami in deležniki vseh sektorjev, da bomo eh, prišli do nekega napredka, kar se da hitro in sicer pri obeh predlogih o novih številih in kloniranju. Podariti moram, da je stališče eh, komisije v spravnem postopku, kjer eh, smo predlagali kar nekaj stvari, eh, bilo tako, da bi lahko vsega, Eh, našli kompromis in da bi to bilo sorazmerno in spremljivo. Eh, to, kar želimo vsi doseči eh, in tudi seveda jaz kot komisar, je, da informiramo potrošnike, vendar tu moramo seveda imeti dokaze in predtem seveda moramo opraviti neko oceno učinka mi vedno pravimo, da kadarkoli sprejmemo odločitev, moramo stvari oceniti zato, da vemo, kakšni bodo učinki za naše državljane. Pa naj gre za eh, industrijo ali pa za eh, ljudi. Eh, službe komisije in tudi jaz eh, bomo še naprej eh, se soočali s tem izzivom in nikakor se eh, tudi ne bojim eh, odločitev, ki jih je treba sprejeti. Hvala lepa, gospod eh, Dali, sedaj za svet, gospa Göri oziroma njen predstavnik, ker je pač predstavnica sveta ostala brez glasu. Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, najlepša hvala za to razpravo. Eh, v imenu sveta se zahvaljujem eh, tudi za pripombe, ki so nas podprle in ki so tudi pokazale, da so naša prizadevanja eh, dragocena. Hvala, da cenite naš trud. Pozdravljamo tudi dejstvo, da ste omenili tudi argumente, ki smo jih navajali v pogajanjih, vendar zavračamo pripombe oziroma predloge in očitke, da svet oziroma predsedstvo ni bilo dovolj odkrito in očitke, da preveč upoštevamo določene interesne skupine. Lisbonska pogodba je Eh, poskrbela za to, da je naša skupna odgovornost postala večja in mi smo ravnali v duhu Lisbonske pogodbe. Nismo dosegli dogovora, to je res. Vsak proizvod lahko v končni fazi prestane na našem krožniku in to je slabše od zadnje ponudbe sveta. Kaj smo ponudili? Eh, eh, proizvodi iz kloniranih živali in njihovih potomcev. Torej, kar zadeva označevanje in sledljivost. Pri salami, naprimer, koliko komponent, koliko sestavin je v eni salami. Če torej gledamo, kako se oblikujejo cene in kaj je racionalno. Torej, gospe Liotard, želimo povedati naslednje. To, kar ste vi citirali, kar ste vi navajali, to se nanaša na interni dokument sveta. Svet in države članice so poznale ta interni dokument in ta nam je tudi pomagal pri izoblikovanju našega stališča. Vi ste citirali en stavek iz tega dokumenta, niste pa. Uh, Eh, navajali konteksta in v zaključkih tega dokumenta pa piše, da obstajajo tveganja. In tudi, kar zadeva kompatibilnost z STO-jem, o tem niste govorili. In v zaključkih tega dokumenta sveta piše tudi, da je tudi označevanje zelo pomembno. Označevanje je bilo del naše zadnje ponudbe. Uh, Strinjamo pa se z vami, da moramo doseči napredek, da moramo storiti nadaljne korake in upamo, da bodo raziskave še naprej eh, povečevale eh, varnost naših živil. Vesel sem, da nam je komisar Dali obljubil, da bo komisija pripravila nov osnutek za. Eh, klonirane eh, živali oziroma proizvode iz kloniranih živali in eh, geos oje. Hvala lepa in sedaj zadnjo besedo dajem gospodu Pinteli. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da so bili vsi prispevki kolegov, ki se jim zahvaljujem, tudi poročevalki seveda. odlični in tudi v dokumentaciji, ki jo je predložila eh, poročevalka, je jasno zapisano, da naši predlogi ne bi vodili v nobeno trgovinsko vojno. Mačarskemu predsedstvu lahko torej rečem, da to ni bil kolektiven neuspeh. To je bil neuspeh, ampak ta neuspeh je predvsem neuspeh ene strani in sicer pri tem mislim na vlade. Označevanje govejega mesa, označevanje mesa kloniranih živali, mislim, da sicer ni zadovoljiv za parlament, je pa nekaj več kot nič vendar smo to bili pripravljeni sprejeti. Sedaj pa pozabimo na vse to in glejmo v prihodnost. Svet se mora predvsem zediniti. Poznate stališče parlamenta, stališče državljanov Evropske unije. Označevanje živil, ki prihajajo iz kloniranih živali. To je za nas minimum. In sedaj je potrebno doseči sporazum med državami članicami, da bo da bodo te lahko sprejele vsaj ta minimum. Komisar Dali, pokazali ste voljo, da kmalo pripravite nov predlog komisije na temo kloniranja, ki bo spoštoval tudi naša stališča. Doseči moramo napredek seveda tudi glede nanodelcev. Ko bo enkrat rešeno vprašanje kloniranja, bomo lahko hitro napredovali in še nekaj. Vsi ste bili priča enotnosti Evropskega parlamenta. Gre za enotnost celotne dvorane. In najbrž tega niste pričakovali v pogajanjih. Ne naredite ponovno te napake, kajti ko gre za zdravje naših državljanov, smo enotni. Thank you. Postopkovno vprašanje, gospod Stas, kajti razprava je sicer eh, zaključena. Da, večkrat v razpravi je bila omenjena drža komisarja De Huhta. Gospa Lepaš je tudi spraševala, ali je bil komisar obvešen o tem, uh, pravnem, eh, o tej pravni ekspertizi sveta. To je pomembno. Morda je tudi v komisiji prišlo do nekega razkola. Eh, gospod Dali je eh, predstavnik potrošnikov, de Hucht pa je vse nekako izbrisal zaradi tega, ker je imel pač to mnenje. No, dejansko vprašanje lahko zastavljamo samo govornici, ki je ravno kar govorila, vendar eh, morda lahko odgovori komisar eh, v drugih eh, poznejših razpravah, sedaj pa to razpravo končujem. Uh, Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje eh, eh, o aktu za mala podjetja in reviziji tega akta.